je za ustni odgovor in sicer varnost in interoperabilnost železniškega sistema skupnosti. Prvi dobi besedo gospod Brian, Brian Simpson. Izvolite. Hvala lepa. Govorim v imenu odbora za promet in turizem in postavljam ustno vprašanje ki ga postavljamo zaradi nedavnih eh, nesreč v Italiji in na nizozemskem, kjer smo videli, da je bilo kar nekaj smrtnih žrtev. Železnice predstavljajo še vedno enega najvarnejših um, prometnih oziroma načinov za potovanje in želimo, da tako tudi ostane. Zato tudi postavljamo to ustno vprašanje. V Evropskem parlamentu smo vedno jemali varnost železnic zelo resno. To je doseglo vrhunec z direktivo o varnosti že, na področju železniškega prometa. In v preteklih letih je parlament spisal celo vrsto poročil. Vendar pa ugotavljamo, da v preteklih letih ne železniška podjetja, ne vlade niso vedno ukrepale skladno. Če pogledate ključno zakonodajo, je to zelo očitno. Zlasti, če pogledate uveljavljanje evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo, ki je včasih zelo protekcionistična. Poročilo komisije o napredku glede uvajanja direktive o varnosti v železniškem prometu pravi, da nacionalna pravila in predpisi ustvarjajo oviro za popolnoma integrirane sisteme to postavlja vprašanje, ali ta nacionalna pravila postavljajo pod vprašaj tudi varnost. Kaj pa interoperabilnost v železniškem prometu? Ali nacionalne ovire tudi tu preprečujejo napredek? Ali pa morda železnice niso pripravljene sprejeti koncepta interoperabilnosti? Zakaj je napredek pri izvajanju sistema ERTMS tako počasen? Kaj namerava komisija storiti, da zagotovi uspešen prehod v sistem interoperabilnosti in izboljšanje konkurenčnosti? Zanima nas, katere so tiste ovire, ki onemogočajo večjo interoperabilnost in katere so tiste države, ki najbolj zavirajo ta proces ali bo komisija uporabila katere svoje pravne pristojnosti, da zagotovi spoštovanje skupnostne zakonodaje. Vem, da problemi zlasti v tovornem prometu, ampak ne samo na tem področju, ležijo pred vrati sveta. Sam in moj odbor želimo sodelovati s komisijo in z industrijo za to, da bi razvili varno in interoperabilno mrežo železnic. V mojem odboru se začenjamo spraševati, ali varnost zlasti v tovornem prometu postaja problem. Ravno zato, ker se ne izvaja evropska zakonodaja. Če to drži, potem je nujno treba ukrepati. Ampak, gospod predsedujoči, ukrepe potrebujemo tudi za tako integracijo kot interoperabilnost. Če želimo, da se bo potniški promet razvil potencialno in če želimo, da tovorni promet sploh preživi. Eh, Najlepša hvala, gospod Simpson. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tajanju v imenu komisije. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Preden se spustimo v razpravo, bi rad povedal eno predpostavko, kar zadeva omenjene nesreče. Verjetno so pristojni organi v Italiji, v Vjereču in na nizozemskem opravili svoje delo in verjetno bomo lahko ugotovili, kako se da izboljšati tudi evropsko zakonodajo na področju varnosti v železniškem prometu. Vendar pa, tako kot je povedal predsednik Simpson, kljub tema dvema nesrečama, iz katerih moramo nedvomno potegniti ustrezne lekcije, kljub samo temu pa želim povdariti, da železniški promet zagotavlja varnost, ki je na bistveno višji ravni kot pa drugot. Poročilo sprejeto leta 2006 kaže, da je odpiranje trgov bilo pozitivno in ni vplivalo negativno na splošno raven varnosti v železniškem prometu. Ravno nasprotno, izkazalo se je, da se varnost vse čas izboljšuje. Seveda se nikakor ne smemo zadovoljiti z rezultati, ki jih že imamo. Namreč potrebujemo še večji nadzor nad tistimi subjekti, ki so zadolženi za vzdrževanje. Organiziranih je bilo več sestankov z vsemi zainteresirami in pripravljen je bil tudi akcijski načrt, tako kratkoročen kot dolgoročen, zato da bi čim bolj zmanjšali tveganje, da bi do takih nesreč ponovno prišlo. Načrt je bil predstavljen na konferenci za varnost v železniškem prometu, To konferenco je 8. septembra 2009 organizirala komisija. Kar pa zadeva vprašanje tovornih vagonov oziroma njihovih kritičnih komponent, je Evropska železniška agencija ustanovila delovno skupino, ki se je sestala že trikrat. V njej so predstavniki tako industrije kot um, pristojnih organov in decembra 2009 in junija 2010 naj bi predstavila rezultate svojega dela. Najprej naj bi opravili nujne inšpekcije vagonov, ki se uporabljajo in sicer glede njihove kakovosti. Vendar pa je pomembno, da se to ne bo počelo na izoliran način, ampak da bo to usklajeno na evropski ravni, da bomo dobili spremljive rezultate v vseh državah članicah. V drugi fazi bomo govorili o vzdrževanju vagonov, zato da bi določili, ali je potrebno harmonizirati in če v kolikšni meri različne elemente vzdrževanja, to pomeni tehnične predpise, postopke in tudi načine preverjanja. Režim, ki smo ga imeli v veljavi prej, je omogočal nacionalnim organom, da so opredelili vse te elemente. Sedaj se zdi, da odsotnost harmoniziranih predpisov ni več sprejemljiva. Dejstvo je, da je potrebno predvideti tehnike interoperabilnosti in da se morajo dogovoriti o tem, kako zagotoviti čim večjo inter interoperabilnost. Potem, kar zadeva subjekte, zadolžene za vzdrževanje. Komisija bo določila časovnice in sprejela sistem certificiranja do konca leta 2010. Sistem certificiranja bo določal merila, ki jih je treba spoštovati, zato da lahko nek subjekt prevzame obveznost za vzdrževanje. In na ta način bomo spremenili to stanje, kjer so do sedaj samo nekatera podjetja imela te pristojnosti. Sicer pa moramo vedeti, da je prišlo tudi do prehoda od eh, starih monopolov na današnje stanje, ki je bistveno drugačno. In ustrezna mnenja so bila objavljena tudi v poročilu komisije, objavljenem septembra ob koncu leta 2008, je Agencija za železnice začela proučevati položaj na evropski ravni. Vse nacionalne predpise je komisija oziroma je ta agencija razvrstila, jih primerjala, zato da bi v končni fazi določili, kolikšna je ekvivalentnost predpisov. Želimo odpraviti prakse, ko so se posamezne države pravzaprav opirale na nacionalne predpise, zlasti na področju homologacije. Na ta način je namreč prihajalo do še večjih ovir pri interoperabilnosti. Prihajalo je do zamud In to je onemogočilo tudi vzpostavitev skupnega prostora in sprejetje skupnih norm, ki mu omogočajo optimalno delovanje trga. Vem, da sem zelo dolg, ampak vprašanje je bilo ogromno. Kar pa zadeva sistem ERTMS, ta sistem deluje z dobrimi rezultati na več kot 2000 km. Na začetku smo imeli nekatere dvome. In glede teh so bila mnenja zelo deljena, vendar pa smo te dvome odpravili že v letu 2007. 23. marca 2008 je komisija sprejela odločitev, ki zahteva obvezno uporabo te nove različice, ki jo poznamo kot 2.3. Države članice morajo sedaj delati na tem, da bo na nacionalni ravni dosežena kompatibilnost nove aplikacije pa morajo temeljiti na skupnih rešitvah. Želimo posodobiti vse linije, kjer že uporabljajo ta sistem, zato da bodo skladni z novo različico. Za sistem ERTMS je bilo namenjenih 250 milijonov evrov, del teh sredstev bo namenjenih prav za posodobitev informacijskih programov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Tajani. Zdaj pa v imenu političnih skupin. Kot prvega gospoda Baha, jaz vas vse lepo prosim, da se držite predvidenega časa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Vi imate prav, železniški sistem je zelo varen sistem v primerjavi z drugimi. Poleg številnih pozitivnih vidikov. Pa imamo seveda tudi probleme, naprimer pri različnih agencijah, pri podjetjih, pri vzdrževanju, pri kadru, kar je pripeljalo do nekaj nesigurnosti pa zagotoviti moramo, da bodo nacionalni nadzorni organi eh, tisti, ki dodeljujejo dovoljenja, da bodo delali po eh, predpisih ere. Moramo zagotoviti, da bo tudi se stalno usposab, naprej usposabljalo eh, osebje. Eh, kaj, hotel bi vprašati, kako je z uvajanjem skupnega potrdila, eh, kako je z uvedbo evropske licence za strojevodje. E, kako izgleda načrt, ki ste ga vi omenili? To bi moral biti obvezujoč načrt in ne sme se ga zavlačevati. E, kar zadeva uvedbo tehničnih specifikacij, e, TSI, to je treba nadaljevati in razširiti. Predvsem, kar zadeva homologizacijo eh, materijala, vzdrževanje materijala. Eh, številne nesreče eh, na železnicah so povzročene zaradi pomankljivosti pri materialu. To pa vse zaradi eh, stroškov. In eh, ne sme se eh, zavlačevati vzdrževanje zaradi stroškov. Prav tako je potrebno paziti, kako se dela v teh delavnicah za vzdrževanje. Moramo preprečiti, da bi se posamezne države vrnile k svojim pravilom in delale po svoji volji. Predvsem mejni prehodi med državami članicami članicami so eh, veliko tveganje. Eh, kako namerava komisija reševati ta problem? Ali boste upoštevali tudi socialne vidike? Nikakor tega ne smete pozabiti. Hvala lepa. Hvala. Kot naslednji eh, ima besedo Bogoslav Liberacki. Panje viceprevodničance komisije Tajani, panje in panovje, najprej. Gospod predsedujoči, gospod komisar že zahvaljujem se gospodu Simpsonu in mu tudi čestitati eh, za to, eh, da je eh, zastavljeno to vprašanje in da v njem razpravljamo, čeprav ob tej pozni uri. In v zvezi s tem smo slišali o evropskem železniškem sistemu, In eh, kot vemo, pa se železnice razlikujejo, imajo svoje lasne paramet, parametre, včasih naprimer gre za uporabo 50 eh, kW eh, lokomotiv, druga, v drugih primerjih spet drugačno in naprimer pogosto so te železnice različne med državami, zato se zauzemam za to, da ustvarimo evropski sistem s tem eh, glede na vso to množico nacionalnih sistemov. Hvala, gospod. Eh... Lepe, rad skima besedo, gospod Kramer, gospod predsedujoči dame in gospodje. Varnost je izredno pomembna, mora imeti absolutno prednost in mora biti tako, kot je bilo v Berlinu, da je. Eh, sedaj eh, v Berlinu razpadu sistem eh, mestnih železnic, vendar moramo eh, se s tem dejansko resno ukvarjati. Vedno se govori, da eh, eh, to ni tako pomembno, da se odpira nove mreže, da 1.1.2007 mm, pa smo sprejeli zakonodajo, ki je bila obvezojoča za vse. Jasno, varnost stane nekaj denarja, Ampak potrebujemo investicije v infrastrukturo, investicije v vlaga, v varnost. Denar obstaja, eh, naprimer ni več davka za kerozin. Eh, to, s tem se eh, eh prihrani 14 milijard evrov. Če bi to uporabili za varnost, potem bi imeli evropski železniški trg in bi imeli zagotovljeno tudi varnost. In to je v tem trenutku nujno potrebno. Hvala, gospod Kremer gospod Henin. Gospod eh, predsedujoči, če se želimo pripraviti na, eh, na eh, konkurenco na tem področju, pa se je zgodilo to, da sedaj zaradi prizadevanja vse poenotiti v našem omrežju veliko vlakov potuje z manjšo hitrostjo, kot omogoča sistem. Vendar je potrebno potrebno, torej zahteve po rentabilnosti so vse večje in eh, tu se, eh, tu se zahteva in uvaja vse bolj protekcionistične ukrepe. In še enkrat se dogaja, da eh, žrtvujemo, žrtvujemo evropski interes za kapitalističen in dobičkonosni interes. In vse to, ko se zauzemamo naprimer za varnost v tem sistemu eh, in varnost tako za uporabnike kot vse druge, zlasti, ko gre za prevažanje nevarnih eh, tovorov. To je tisto, kar je potrebno, za kar se je potrebno zauzemati. Hvala, gospod Enin, gospod Leitfried. Hvala, gospod predsedujoči. Pravzaprav ni nič presenetljivega. Eno stvar lahko ugotovimo. E, vse se liberalizira, privatizira in tam, kjer se to dela, je vedno več nesreč. In čist jasno je, tam, kjer postaja obveznost, da se čim več zasluži, e, so delavci malo zaslužijo in imajo nižjo kvalifikacijo, ker to nekaj stane, je manj nadzora, ker tudi to stane in tam e, in to smo povsod videli, ko je vse pokvarjeno, e, enostavno e, ne najdejo več sredstev, za, da bi to popravili. E, gospod predsedujoči, gospod komisar, mnenja sem, da smo šli po napačni poti. Kolega Bah je rekel, da zadostuje, če to na, kontroliramo, če imamo prave mehanizme. Jaz pa mislim, da smo šli po napačni poti. E, tu e, je zagotovo potrebno predvsem dati povdarek e, varnosti in učinkovitosti. Hvala. Kot naslednji, gospod Guido Mulana. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi dvoje bi povedal. Prvič, mislim, da ni nobene potrebe, da se opredeljujemo, kaj hočemo, več konkurence, več privatizacije in tako dalje. Seveda, zniževanje stroškov pomeni negativen vpliv tudi na varnostne standarde. Kadar se zmanjšuje stroške, je neizogibno, da se začnejo zmanjševati tudi varnostni standardi. Po mojem mnenju je pomembno, da bi komisija morala biti bolj stroga, kar zadeva bolj strateško ulogo Evropske agencije za železnice. Ta agencija mora sprejeti veliko pomembnejšo vlogo ravno zaradi razlik med posameznimi državami, ki so jih omenili že drugi kolegi in zlasti kar zadeva nacionalne predpise. Agencija mora veliko bolj izvajati nadzor nad nacionalnimi agencijami, po mojem mnenju tu še zelo zamujamo. Model bi moral biti tak, kot je pri agenciji za zračni promet. Če bi danes morali povabiti komisijo k čemu, potem bi jo morali povabiti k temu. Komisar je dejal, da moramo počakati na rezultate preiskav o nesrečah. Mislim, da ti rezultati ne bodo povedali nič. Gre še za en element, ki se verjetno ne tiče vaše funkcije in tudi verjetno ne zadeva teme, o kateri govorimo danes, ampak dejstvo je, da predpisi oškodovancem v železniški nesreči, torej oškodovancu ne zagotavlja, da bi jim takoj priznali, kdo je tisti, ki je za to nesrečo odgovoren. Hvala lepa.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 Gospod predsedujoči, rečeno je bilo, da se je porabilo leta 2009 200 milijonov in sprašujem se, ali eh, bi komisija financirala eh, samo eh, torej železniške sisteme, ki imajo električni pogon in uh, glede na dizelske uh, lokomotive. In uh, tudi predvidela ciljni datum za to, da bi prišlo do uh, varnega uh, železniškega sistema, ki bi bil prisoten na celotnem ozemlju Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Tikao. Sar, gospod predsedujoči, gospod komisar. Varnost železniškega sistema je odvisen od eh, ustreznih naložb in posodobitve voznega parka. In eh, vse, eh, sicer pa bo prišlo samo do porasta nesreč. In sicer železniški promet tu morajo investicije izvirati iz strukturnih skladov, eh, kakor tudi iz nacionalnih ulaganj. Prav tako je potrebno predvideti ustrezne plače za zaposlene. Uh, V Romuniji je eh, tudi lani prišlo do nesreč na železnicah, eh, zato resnično potrebuje Evropa eh, investicije za posodobitev železniških sistemov. In tu so, gre za za izgradnjo posebnih linij za tovorni promet eh, in vse to bi morala biti ena od prednosti v tem sistemu. Hvala lepa. Nekateri se še javljajo za besedo, ampak časa imamo premalo, zato bi takoj dal besedo komisarju Tajanju. Eh, tudi njega prosim, da je čim krajši. Gospod predsedajoči. V tej razpravi smo slišali mnoga vprašanja in menim, da so odgovori bili ponujeni že na konferenci 8. septembra, ki sem jo sklical takoj po nesrečah v Vjareču in na nizozemskem, ravno zato, da bi poslali močen signal angažiranosti Komisije in Evropske unije, ko gre za tako občutljivo vprašanje, kot je varnost v železniškem prometu. Kot veste, so na to konferenco bili povabljeni predstavniki vseh institucij, tudi sveta in parlamenta. Pročevali smo vse probleme, ki so bili omenjeni tudi nocoj, začenši z vprašanjem Evropske agencije. Strinjam se in tudi moje stališče na konferenci je bilo, oziroma moj predlog je bil tak, kot je bilo mnenje poslanca Milane, namreč, da je treba Evropske agenciji dati večja pooblastila. Strinjam se, vendar pa je treba spraviti, eh, spremeniti pravila igre in dokler bom komisar za promet, si bom prizadeval, da bi nadaljevali v tej smeri, zato da bi agencija lahko delovala podobno kot pomorska ali agencija za zračni promet. Prav tako smo slišali vprašanje glede odgovornosti subjektov v transportni verigi. Na tej konferenci so sodelovali tudi sorodniki žrtev in tukaj prehajam na vprašanje, ki se tiče pravic tistih, ki so oškodovani v nesrečah. Obstajajo predpisi, ki bodo stopili v veljavo 3. decembra letos. Komisija proučuje v tem trenutku. Tudi to, kako bi lahko zagotovili pomoč tako imenovanim zunanim žrtvam, torej tistim, ki niso bili na vlaku, kot se je zgodilo v Vjaređu, ampak tisti, ki so bili žrtve izven vlaka, ker je prišlo do eksplozije. Torej, kako zagotoviti pomoč njim? Kot vidite, se je komisija močno angažirala na področju varnosti v železniškem prometu. To je za nas absolutna prioriteta. Tudi kar zadeva certificiranje zaposlenih. Zaenkrat je že bila sprejeta direktiva 2007 skozi 58, imamo tudi direktivo o strojevodih, ki bo stopila v veljavo 3. decembra letos. Omenjeni so bili tudi nekateri socialni vidiki. Obstaja odbor, ki je tudi razpravljal o urniku v mednarodnem prometu. Kar pa zadeva vzdrževanje in ozelenitev železniškega prometa, se mi zdi, da je pomembno oboje. Kot sem že prej povedal, Sistem ERTMS predstavlja pomemben signal z tehnološkega vidika. Komisija je veliko vložila ven, njegov namen pa je povečati varnost na vseh točkah železniškega sistema. To je zelo pomemben element, na katerega ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Kaj se nam Tajani ur? Najlepša hvala, gospod Tajani. S tem je ta tema sklenjena. Dovolite mi, da preidem na naslednjo točko dnevnega reda. To je izjava komisije uporaba menšinskih jezikov v okviru skupne evropske kulturne dediščine. Najprej prosim, da spregovorim.